Welcome. E, torej, komisarja se zamenjata, sedaj je na vrsti naslednja točka dnevnega reda, Evropejan na naslednji koraki. V dvorani vidim poročevalko Hilgo Trüppel in ji dajem besedo, prosim. Gospod predsedujoči, draga gospa komisarka Krumbus, Evropejana naj bi bila veliki digitalni kulturni projekt Evropske unije oziroma to postala. Kaj pravzaprav pomeni Evropejana? Evropejana je digitalna knjižnica, digitalni muzej in digitalni arhiv. In sicer za evropsko kulturno dediščino in naj omogoča dostop do digitalne ponudbe vsem državljankam in državljanom ne samo v Evropski uniji, temveč po vsem svetu. Evropejana uh, se je začela novembra 2008. Tisoč kulturnih ustanov uh, prispeva k vzpostavitvi Evropejane, 150 partnerskih organizacij sodeluje. Doslej je približno 6 milijonov del iz evropske kulturne dediščine že digitaliziranih. Do junija 2010 naj bi jih bilo 10 milijonov, do 2015 pa 15 milijonov, torej digitaliziranih del. To kaže, da gre za zelo ambiciozen projekt in eh, projekt, ki je pomemben za Evropsko unijo. Doslej so Eh, je bil projekt financiran iz e-content plus in strani držav članic. Vendar je tako, da hitrost digitalizacije v državah članicah eh, je zelo različna. Francija vodi z več kot 40 odstotki, Nemčija prispeva 16 odstotkov, veliko drugih držav članic pa zaostaja. Naš skupni cilj naj bi bil eh, in tudi izvesek evropske eh, kulturne politike naj bi bil ta projekt. Pomembno je, da razumemo, da je to eh, odprta, javna kulturna ustanova in zato naj bi bila tudi ustrezna konkurenca projektu e-books Google, kajti Evropsko kulturno dediščino nočemo zaupati monopolistu, temveč hočemo v dobro razumljenem evropskem duhu pripraviti eh, javno dostopno ponudbo in razen tega želimo, da ima javnost vpliv na to, kajti to pomeni, da eh, tudi državljani in državljanke Evrope lahko izvajo politični vpliv. Eh, nobenega problema ni z deli, ki niso, uh, avtor, niso več avtorsko zaščitene public domain. Vendar, ko gre za dela, uh, ki sicer še niso izpadla eh, iz avtorskih pravic, ko pa ne vemo natančno, kdo je imetnik avtorske pravice, je seveda problem posebej velik problem pa pri avtorsko zaščitenih delih pri avtorsko zaščitenem gradivu. Torej, če eh, želimo zavarovati avtorske pravice, potem moramo eh, seveda eh, omogočiti download samo proti plačilu. Želim si hitro, učinkovito digitalizacijo ob kratnem zavarovanju avtorskih pravic, kajli samo na ta, na ta način bomo lahko ohranjali raznolikost evropske kulture, torej potrebujemo konsensualne rešitve za eh, gradivo, pri katerem ni jasno, kdo je imetnik pravic in pri zaščitenih delih. Torej, ko razpravljamo o strategiji 2020, ko gre za posodabljanje gospodarstva, za razvoj digitalne družbe, za družbo znanja in za kulturno raznolikost, potem nam naj bi iz programa uh, EU 2020 financirali tudi evropejano, seveda ob vključitvi držav članic. To mora biti skupni evropski projekt, zato tudi potrebujemo kampanjo, da bi našli tudi privatne sponzorje. Uh, seveda pa želimo tudi pojasniti, da želimo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 Evropejana je izjemen dosežek, ki nam bo omogočil popularizacijo naše kulturne dediščine. Ne gre le za knjižnico, gre tudi za arhiv, za muzej. In svoje stranit bi si želel, da bi tudi dela Frederika Chopina, Marie Curie in tako naprej bila objavljena na ta spletni način. Ampak, pri tem si ne smemo dovoliti, da gremo v smeri nizke kakovosti del, ki so vključena v Evropejano. Zato moramo tukaj ščititi ustrezne avtorske pravice in hkrati podpreti vse napore v smeri digitalizacije po državah članicah, če želimo, da bo nekega dne ta projekt resnično uspešen. Zdaj pa gospod Enciu. Cedinte în calitate de raportor pentru. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot predstavnik odbora za energijo bi rad pozdravil dokončanje tega poročila in podprl priporočila v njem. Pogovarjali smo se o organizaciji spletnih strani in o standardih za digitalizacijo, hkrati pa tudi o eh, promociji spletnih strani. Nekaj tega je bilo vključeno v poročilo in upam, da bo naše poročilo resnično čim bolj zaokroženo. Kljub temu pa upam, da bo v prihodnosti razprava šla tudi v smeri financiranja portala in organizacije spletnih strani v, na ustrezen način in podatkovne baze na ustrezen način z obrazmišljanju komisije o teh problemih, o teh zadevah, eh, si želimo seveda res priti do uspešnega projekta, ki lahko postane uspešen projekt za celotne Evropske unije, ampak sve šele takrat, ko bo dejansko utemeljen na vrednotah Evropske unije kot celote. Zdaj pa gospod Bakula. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja gospod predsedujoči, najprej se želim zahvaliti poročevalki gospod Trupel za odlično poročilo. Lani je naš odbor razpravljal o tem. Vem, da je to delo zelo dobro opravila in poročilo to dokazuje. Tak projekt v Evropi potrebujemo, kajti jaz vidim Evropo kot skupnost vrednot. Obenem pa je Evropa tudi kulturna skupnost. 27 držav članic imamo uh, z bogato kulturno dediščino. In sedaj, ko uh, krožijo informacije tako rekoč po avtocestah, eh, ljudem lahko približemo približamo te informacije in zato se tudi splača investirati več denarja v take projekte. Tudi majhne države imajo s tem možnost, da posredujejo drugim enkratne kulturne informacije in če imajo vsi eh, na razpolago širokopasovno omrežje, širokopasovni dostop, imajo tudi vsi enak dostop do tega in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 povečevanja in množenja birokratskih zadev v našem delovnem področju. Na srečo pa Evropejana ni takšna. Je zelo pomembna seveda za. Eh, v tem trenutku je pomembna še na ravni podobe, kulturne podobe. Eh, zaradi česar pa prihaja tudi do nižje družbene razprave, nižje ravni družbene razprave. Torej, vsekakor bi nas evropejana morala narediti iz nas boljše državljane in z tega stališča eh, je pomembna, da bo ustvarila torej, današnje mlade kot dobre evropske državljane, ki bodo bolj učinkoviti in boljši ljudje, tudi zaradi evropejane. Hvala lepa. Hvala gospod Migalski, gospod Papa Nikolaou. Spoštovani kolegi, tukaj govorimo o pobudi, ki bi resnično lahko postala pravi zaklad za Evropo. In še enkrat bi se zahvalil naši poročevalki, gospej Trüppel, za izjemno poročilo. Govorimo o neke vrste kulturnem skladišču Evrope, ki bo omogočilo dostop do izjemnih del in tu bi se rad ustavil. Namreč resnično moramo narediti, da bo šlo za kakovostna, kakovostno delo. Ne smemo si dovoliti, da bi Evropejana postala zgolj neka platforma, ki bo poustvarjala v smislu Google ali Wikipedije. Dejansko mora biti resen vir, zanesljiv in pomemben vir ter uporaben vir na katerem bodo seveda uh, zaščitene tudi intelektualne pravice ter vsebina. Zato pa smo podali nekaj predlogov sprememb odboru za kulturo. Nemogoče je seveda zagotoviti interes vseh držav članic in uh, treba je, eh, zagotovo bodo uporabljali tudi za promocijo svoje kulture in zato moramo pojasniti, kakšen je pomen Evropojane na nacionalni ravni, to je treba pojasniti državljanom posameznih držav, zato da bo evropejana resnično lahko delovala na pravi in ustrezni način. Hvala lepa. Ja, Gospa Kammerwelt. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Najprej prisrčna. Hvala Helgi Trupel za odlično poročilo, o katerem danes razpravljamo. Mislim, da je to odličen projekt, da se raznolika bo go, eh, didiš, kulturna dediščina naredi dostopno eh, evropejcem in drugim. Vendar se mi zdi, da bo potrebno še veliko truda, da bo ta projekt uspešen. Pomembno izhodišče za to je. Eh, prost in tudi brezplačen dostop do Evropejane. Mislim, da smo v skupnih pospetovanjih našli dober kompromis, ki je v skladu z interesi avtorskih pravic po eni strani, na drugi strani pa tudi z prostim dostopom do teh del in upam, da bo komisija v prihodnje upoštevala naše predloge in jih prevzela. Nadaljni pogoj je, da se države članice bolj zavidajo svojo odgovornosti. Z, mislim, da za mojo državo velja, da ni uh, um, sprejemljivo, da je Goethe uh, na razpolago v poščini in francoščini, ne pa v izvirni nemščini. In no, vsi moramo zagotoviti tudi finančna sredstva, da bo evropejana postala uspeh. Hvala. Gospod Tikao. Mulțumesc, domnule președinte, având în vedere. Hvala, gospod predsedujoči koristi za, državne, eh, za državljane Evropske unije od evropejane so zelo pomembne in zato je treba povečati količino kvalitetne vsebine in digitalizirane vsebine, ki je na voljo po državah članicah. Mislim, da eh, morajo imeti dostop do evropejane tudi ljudje s težavami, eh, torej invalidi te ali one vrste. Treba je torej te strani narediti dostopne tudi za te ljudi. In eh, tu so pomembni tudi varnostni certifikati, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti neko eh, trajno financiranje projekta Evropejana. Gospa komisarka, prosim vas, da nam nekaj poveste tudi o prenovi direktive o eh, avtorskih pravicah. Hvala lepa. Zdaj pa prosim za besedo gospod komisarko. Uh, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in seveda posebej gospa Trüppel. Res smo navdušeni nad vašim poročilom. Veseli smo ga in verjamem, da je dejansko eh, evropejana naslednji koraki šele začetek izjemnega potovanja, če lahko tako rečem, prave avanture, za katero je tukaj očitno tudi ustrezna podpora. Gre za skupno dostopno mesto za raznoliko evropsko kulturno dediščino v digitalni dobi. Zato bi se rada zahvalila gospe poročevalki za njeno delo in eh, ji čestitala za uh, že za branding sam, torej za uh, ime Evropejana, že sama po sebi pove, za, za kaj gre. Komisija podpira alternativni, alternativni predlog resolucije, ki ga podpira večina političnih skupin v parlamentu, kot sem bila informirana. Gospod predsedujoči, Gre za resnično ambiciozen projekt in ponavljam se, ampak gre šele za začetek takega projekta. Gre za digitalizacijo knjig, zemljevidov, časopisov, eh, audiovizualnih nosilcev in tako naprej, zvokovnih nosilcev, arhivov in tako naprej. Vse tisto pač, kar, potem, kar bo potem dostopno prek interneta. Zato je bistveno, da zagotovimo do teh vsebin dostop v tej digitalni dobi. Ne le to, kar je gospod Mihalski povedal, ne le zato, da bomo imeli boljše državljane, to počakajmo, bomo še videli. Ampak to je dobra priložnost, da smo bolj zadovoljni in da uživamo v, da, da doživ, doživimo pravo srečo zaradi užitka v teh materialih, ki, na, ki bodo na voljo. In poročilo poudarja, da, gre tudi za, da tu tudi gre za gospodarsko komponento. Torej, digitalizacija in spletna dostopnost naše kulturne dediščine bosta v korist številnim različnim panogam, bodi si izobraževanju, raziskovanju, turizmu in medijem. Spletne strani Evropejana so rezultat izjemnega, nikoli prej videnega sodelovanja med evropskimi knjižnicami, arhivi, in muzeji. In kot je gospa Triupl povedala, dejansko že zdaj daje neposreden dostop do 7 milijonov digitaliziranih objektov, predmetov, kar pa je, kot sem že rekla, šele začetek. Še veliko lahko naredimo in še veliko moramo narediti parlament je že osvetlil različne vidike evropejane z njo povezanih politik in tu moramo napredovati v naslednjih letih. Razvoj spletnih strani bo predvsem odvisen od tega, kar bodo prispevale države članice. In države članice morajo narediti več za to, da bodo digitalizirale svojo kulturno dediščino, hkrati pa, da bodo vse te digitalizirane predmete in materijale tudi dale na voljo prek evropejane. Vesela sem, da se parlament tukaj strinja s komisijo in, in v tem, da zahtevamo, da čim hitreje napredujejo na tem področju. Čim hitreje, tem bolje. Parlament je podaril tudi, da evropejana ne sme omogočati le dostopa do javne sfere, do del, ki so v javni sferi, ampak tudi do del, ki so še zavarovana z avtorskimi pravicami. Dejansko to je nujno in to je tudi moj odgovor gospej Tikal. Nujno je, da najdemo učinkovite rešitve za to, da bomo eh, dela, ki niso več eh, dostopna v tiskani obliki, dali na voljo tudi online, kar pa seveda pomeni, da moramo ustrezno eh, obravnavati vse akterje na tem področju. Hkrati pa, kajti sicer tvegamo, da bo Evropa zaostala, v nekaj letih zaostala, predvsem seveda za Združenimi državami Amerike. V tem trenutku komisija proučuje, kakšne bi bile možne legalne rešitve za to področje na evropski ravni. In o tem se pogovarjamo tudi, torej govorimo o tem, kako bi to lahko rešili, ampak o tem bom govorila še kasneje v okviru digitalne agende. Izboljšana različica Evropejane bo objavljena letos, še letos, in do takrat naj bi omogočili dostop do več kot 10 milijonov digitaliziranih predmetov. Seveda pa se, bo, pa se bodo stvari nadaljevale tudi v naslednjih letih. Za uspeh Evropejane je nujno, da povečamo ozaveščenost o spletnih straneh tako med kulturnimi institucijami, ki lahko prispevajo svoje digitalizirane vsebine, kot med splošno javnostjo. Posebej je treba podariti evropejano pri mladih, to ste že povedali, kajti izjemno pomembno je, da ta del javnosti, ta del prebivalstva dobi dostop in da se zaveda tega dostopa. Komisija je zavezana na temu, da bo delala na tem projektu še naprej, in tudi na politikah, ki so z njo povezane, kar bodo ključna področja tudi znotraj okvira Evropske digitalne agende. Mislim, da je, nek, da je to nekaj, za kar se moramo boriti. Hvala lepa. Kolik. Hvala, gospa komisarka. Razprava je končana. Glasovali bomo v Bruslju čez dva tedna na delnem plenarnem zasedanju. Report report by... Naslednji.